So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Abstimmung. Torej, spoštovani kolegi in kolegice, po glasovalnem maratonu danes nadaljujemo po dnevnem redu. In sicer je pred nami predstavitev, na kateri pozdravljam dr. Marka Šprengerja. Dobrodošli v odboru za okolje, zdravje in varnost prehrane. Zelo smo veseli, da ste danes z nami, kajti parlament in naš odbor imata na ta način priložnost, da se z vami pogovorite. Ravno tako bomo na podlagi tega tudi napisali pismo s priporočilom. Zelo me veseli, da lahko pozdravim tudi gospo profesor Minero Majori, ki je naša nekdanja članica tukaj v odboru. Z nami je tudi gospod profesor Šeres. Oba pa sta naša zastopnika v upravnem odboru. Dobrodošla torej zopet v Evropskem parlamentu. Potem mi dovolite, da pozdravim profesorja Rabčika, Dobrodošli. Ste trenutni predsednik upravnega odbora in z nami je tudi gospod profesor Ektal, ki je bil začasni direktor. Njegova predhodnica Suzana Jakob, ki jo poznamo, eh, je tudi danes bila z nami in še nekaj gosto ste pripeljali s seboj, torej dobrodošlica vsem. Dr. Eh, Mark Sprenger je bil 16. marca imenovan za novega direktorja Agencije Evropske unije, tako imenovanega Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni ECDC v Štokholmu niste nepoznana uh, osebnost, bili ste tudi že predsednik upravnega odbora, torej nekako samo z, menjate vloge, kot bi rekli v nogometu, ste prišli z, na, uh, z levega na desno krilo. Ravno tako pa ste bili tudi direktor velikega instituta za javno zdravje in okolje na nizozemskem. Tam ste se več let ukvarjali s podobnimi tematikami. Naš odbor zelo podrobno spremlja področje zdravja, to je v naši pristojnosti in med seboj imamo zelo angažirane člane, ki zastavljajo vprašanja in podrobno spremljajo področje zdravja, zastavljamo seveda tudi vprašanja v zvezi z delom ECDC in tudi nasplošno, kar zadeva zdravstveno politiko. E, kolegi bodo imeli priložnost zastaviti vprašanja, ki jih zanimajo. Z Evropsko agencijo ste vzpostavili mednarodno okolje, kjer, ki združuje ljudi iz različnih držav in Štokholm kot mesto tudi lahko marsikaj ponudi. Zato nas zanima tudi, kako se tam znajdejo vaši sodelavci. Uh, cela vrsta tem je aktualnih, od H1N1 eh, do tuberkuloze in tako dalje. Ampak nedvomno bodo kolegi podrobneje poprašali o teh temah. Zdaj pa vam kar dajem besedo za vašo predstavitev. Izvolite. Spoštovani člani in članice odbora, v veliko veselje in čast mi je, da imam danes priložnost spregovoriti pred vami. Uh, Vem, da je prva direktorica centra ECDC, Zuzana Jakab, eh, uživala veliko podporo v času, ko se je ta center ustanavljal. In upam, da boste še naprej taki privrženci tega centra, ko bo stopil v obdobje pubertete. Puberteta je lahko zelo zahtevno obdobje, eh, ravno tako pa je to tudi zelo živahen čas, ki Eh, prinaša marsikaj zanimivega. To vam lahko povem, ker imam več otrok v tej starosti. Eh, veselim se, da bom imel priložnost prisluhniti vašim nasvetom in odgovoriti na vaše vprašanja. Za začetek pa naj eh, nekaj povem o sebi in o svojih načrtih, kar zadeva ECDC. Študiral sem medicino na Maastrichtski univerzi in tam sem se naučil pojma zdravja za vse To je bistveno vplivalo na moj pogled na javno zdravje. Po študiju sem se specializiral eh, za mikrobiologa in potem sem doktoriral iz influence. To je zelo zanimivo. Eh, moje ukvarjanje z evropsko zdravstveno politiko se je začelo pred približno 20 leti. Takrat sem bil eh, vodja oddelka za epidemiologijo nalezljivih bolezni na Nizozemskem zdravstvenem inštitutu. Bil sem del skupine navdušencev, ki smo s podporo komisije začeli graditi eh, strokovne mreže, ki so združevale nacionalne zdravstvene institute iz vse Evrope. Uh, skušali smo pripraviti primerljive vse evropske podatke o nalezljivih boleznih, kot so tuberkuloza, HIV, hepatitis, legionela in tako dalje. To delo, ki sem ga upravljal v 90-ih letih, je pokazalo, kakšna je lahko dodana vrednost dela na evropski ravni na področju nalezljivih bolezni. In že takrat smo začeli sanjati o eh, Evropskem centru CDC. Eh, svojo kariero na vodstvenem položaju sem začel pred sedmimi leti, ko sem bil imenoval za generalnega direktorja Nizozemskega nacionalnega instituta za javno zdravje in okolje. Gre za institut z več kot 1500 zaposlenimi in letnim proračunom v višini 300 milijonov evrov. Eh, potem, ko sem ta inštitut sedem let eh, vodil, lahko rečem, da dokaj dobro poznam področje javnega zdravja in da tudi znam voditi veliko zapleteno organizacijo v kompleksnem okolju. Eh, ravno tako pa eh, v določeni meri tudi poznam center ICDC e in poznam tudi pričakovanja vseh upletenih da pred dvema letoma sem predsedoval upravnemu odboru tega centra. To je bilo v času, ko se je centr ustanovil in ko smo začeli opredeljevati strateške cilje. Kar zadeva moje prednostne naloge, pa lahko povem, da mi je v veliko čas, da me je prejšnji mesec upravni odbor centra imenoval za direktorja centra. Prihodnja leta bodo ključno obdobje za ta center in zelo me veseli, da sem podedoval center z odličnim, zelo motiviranim osebjem in z zelo dobrim eh, glasom, kar zadeva znanost. Rad bi utrdil te dosežke in stvari izboljšal, kjer je to še potrebno. Ne načrtujem nobenih bistvenih sprememb znanstvenim prinosnim nalogam tega centra, ki vam jih je predstavila Suzana Jakab septembra. Torej, ključni izzivi na področju javnega zdravja, na katerih se ta centar osredotoča, bodo še naprej eh, protimikrobna rezistenca, HIV, tuberkuloza, eh, nove bolezni, podnebne spremembe in seveda eh, gripa oziroma influence. Če se ozrem v prihodnost, naj povem, da se nameravam osredotočiti na eh, tri horizontalne izzive na upravni ravni. Najprej gre za zagotavljanje znanstvene odličnosti na svetu, ki jih daje naš centr. Drugič nameravam še naprej razvijati in krepiti naša ključna partnerstva. Ter tretjič, zagotoviti želim, da bo ECDC dobro deloval kot organizacija, kot Evropska agencija. Torej, kar zadeva znanstveno odličnost. To je na vrhu moje prednostne lestvice. Želim, da bi bil ECDC prva organizacija, na katero pomislite, ko potrebujete znanstvene eh, nasvete v zvezi z nalezljivimi boleznimi. Želim, da ste lahko stotstotno prepričani, da boste dobili neodvisen nasvet, ki temelji na kakovosti in ki je najviše kakovosti. Pri pripravi svojih nasvetov se želimo kar najširše posvetovati. E, pogovarjamo in pogovarjali se bomo tudi z zunanjimi strokovnaki, vendar e, pripravljeni vam bomo tudi povedati natančno, kdo ti strokovnjaki so in e, povedali vam bomo tudi, če imajo kakšne konkurenčne interese. In končna odločitev glede na svetov ECDC bo vedno pri meni kot direktorju. Kar zdeva sodelovanje in partnerstvo, ta vidik je ključen za delo ECDC. Zanašamo se namreč na strokovnjake in vire iz držav članic. Ohraniti moramo močna in učinkovita. Uh, uh, partnerstva z vsemi temi sodelavci. Ravno tako pa potrebujemo tudi partnerstvo s sosednjimi državami Evropske unije. Že sedaj odlično sodelujemo s Svetovno zdravstveno organizacijo in s tem moramo nadaljevati in, če je to potrebno, tudi uh, sodelovanje okrepiti. Ravno tako bomo še naprej sodelovali z drugimi evropskimi agencijami, kot so uh, EFSA, Evropska agencija za zdravila in Okoljska agencija v Kopenhavnu. Uh, Vendar pa je naše najpomembnejše partnerstvo partnerstvo z državami članicami in z evropskimi institucijami, s komisijo, svetom in seveda z vami. Zelo me veseli, da bom imel priložnost slišati vaša stališča glede tega, kakšne bi morale biti prednostne naloge Evropske unije na našem področju. Delo ECDC mora seveda podpirati evropske prednostne naloge. Želim si, da bi danes začeli ploden dialog in trdno partnerstvo med nami in vami. Kar pa zadeva samo organizacijo. Moja tretja in zadnja prednostna naloga je zagotoviti, da bo ECDC zanesljiv in učinkovit partner eh, za vse ostale eh, udeležence. Eh, moramo imeti možnost zaposlovati in uh, ohraniti uh, osebje najviše kakovosti. To je predpogoj, da lahko proizvajamo uh, dobre informacije. Moramo imeti možnost ulagati v svoje zaposlene in jim omogočati dobre delovne pogoje. To pomeni, da jim moramo omogočiti dobre pogoje za življenje na švedskem. Uh, In ravno zato je prednostna naloga zame kot direktorja že od prvega dne naprej, da sklenemo dobro pogodbo o sedežu za našo državo gostiteljico. Vem, da smo trenutno v zelo težkem času in da so zdravstveni proračuni pod velikim pritiskom posod po Evropi. Zato moramo poskrbeti, da bo uloženi denar prinesel rezultate. Zagotoviti moramo tako rezultate kot njihovo odličnost. Tega se zavedam. Uh, in eh, pred vami bom moral tudi prevzeti odgovornost za to. Eh, za zaključek naj povem, da eh, nameravam sodelovati z vsemi partnerji ECDC, vključno s tem odborom, zato da bi dosegli naš skupni cilj, namreč zaščita in izboljšanje zdravja evropskih državljanov. To, da je zdravje na voljo vsem, mora postati realnost. Postopoma tega se moramo lotevati skupaj. To ne velja samo za Evropsko unijo, ampak tudi za sosednje države. Vse to je namreč tesno povezano. To je razlog, zakaj sem kandidiral za to delovno mesto in to je tudi razlog, zakaj sem danes tukaj. Hvala. Ja, <clears throat> doktor Springer, vielen Dank für die. Ja, doktor Springer, najlepša hvala za ta uvod. Slišali smo vaše sporočilo in kolegi bodo nedvomno. Eh, zastavili še kakšno vprašanje. Eh, naša kontaktna oseba je gospa Jana Kdakis, ki bo tudi še prišla na vrsto. Sedaj pa začenjamo najprej s Petrom Lizejem. Predvidene so tri minute za vsakogar. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, dr. Šprengerju, za predstavitev. Preden preidem na svoje vprašanje, bi rad opomnil na zasluge Johna Bowisa, našega nekdanjega kolega, ki je bil pravzaprav oče centra ECDC, ki je bil poročevalec za to področje in ki je zelo angažirano delal za vzpostavitev tega centra in tudi spremljal njegovo delo. Eh, kar zadeva samo vsebino, pa bi rad vprašal, kakšne prestave imate o delu tega centra na področju okolja in zdravja. Mi smo odbor za okolje in zdravje in zato sta ti dve temi za nas tesno povezani. Suzana Jakob je eh, pri svoji predstavitvi septembra nakratko govorila tudi o tem, da ta centr eh, namerava delovati tudi na področju podnebnih sprememb. Ampak eh, zanima me, kaj konkretno načrtujete, kakšni so vaši scenariji, kakšne nasvete nam lahko date tudi za naše politično delo. In pa še drugo vprašanje povezavi s tem. Obstaja anketa eh, britanskega medicinskega um, zbornika in uh, bralci, ki so seveda izobraženi medicinci, so odgovarjali na vprašanje, kateri je bil največji preboj pri uh, boju proti boleznim in uh, rezultat niso bili antibiotiki in, eh, ali genska tehnika, ampak čista voda. In zato sprašujem, ali mislite, da je vloga ECDC tudi v boljšem preprečevanju eh, nalezljivih bolezni. Najlepša hvala. Lize. Hvala, Peter Lize. Moram popraviti to, kar sem prej povedal, eh, glede na to, da je to pravzaprav jasna predstavitev, eh, javna predstavitev, eh, bomo naredili tako, da bo vsakemu vprašanju sledil tudi odgovor. Torej, prosim, če kar tako odgovorite na zastavljeno vprašanje. Um. Hvala. Govorili ste o podnebnih spremembah in če mi dovolite, naj nekaj več povem o tem področju. Zelo sem zaskrbljen zaradi podnebnih sprememb. V tem trenutku je to razprava, ki poteka med strokovnjaki za okolje. In kolikor vidim, Ta razprava še ni našla poti na zasedanja ministrov za zdravje. Sam pa bi si želel, da bi bile podnebne spremembe bistveno bolj prisotne tudi na dnevnem redu ministrov za zdravje. Veliko negotovosti se pojavlja v povezavi s podnebnimi spremembami. Zagotovo pa vemo, da bodo podnebne spremembe vplivali na nalezljive bolezni. Omenili ste tudi vodo. Eh, tudi eh, voda bo eh, podvržena tem vplivom in to na, način, na različne načine. V tem trenutku vlada precejšna negotovost, zato me zelo veseli, da ECDC zbira veliko informacij. Te informacije eh, pridobiva iz različnih virov in jih potem združuje. Gre za eh, okoljske vire, pa tudi zdravstvene vire. Eh, začenjamo s projektom E3. To je projekt, kjer eh, združujemo vse te različne podatke in zelo me veseli, da glavni avtor enega od pomembnih člankov na tem področju je tudi zaposlen pri našem centru, to je Jan Cementa. Uh, ECDC torej v tem trenutku izvaja veliko študij za to, da bomo ugotovili, kako smo ranljivi za podnebne spremembe. Imamo tu projekt E3, kjer združujemo podatke iz različnih virov. Ravno tako pa številnim državam članicam nudimo tudi nekakšen priročnik, kako se lotiti ranljivosti. Dovolite mi tudi, da omenim, da v tem trenutku eh, že opažamo vplive podnebnih sprememb. Naprimer, eh, virus v zahodni južni Evropi, to je posledica komarjev, ki eh, preživijo v vodi in to je eden od primerov ravno tako so v porastu bolezni, ki jih prenašajo klopi. In upam, da bo v prihodnje ta odbor veliko pozornosti namenjal ne samo okoljskim vidikom podnebnih sprememb, ampak eh, tudi zdravstvenim vidikom podnebnih sprememb. Veselim se torej v prihodnje eh, podrobnejšim razpravam v zvezi s tem in upam, da bo to na vrhu vašega dnevnega reda. Tak pa odbere. Najlepša hvala, Dagmar Rudberend. Hvala, gospod predsedujoči, gospod Springer. Eh, prebrala sem v vašem življenjepisu, da razumete nemško in tudi govorite nemško in zato bom kar govorila nemško. Imam nekaj vprašanj na vas in tudi v zvezi z agencijo. Eh, Rekli ste, da ste veseli, da vas je upravni odbor izbral za to funkcijo, ne bom govorila o postopku. In vi ste, da je upravni odbor postopek kritiziral in je rekel, da ta postopek ni bil transparenten in to so sporočili tudi komisiji. Ali mislite, da imate podporo od upravnega odbora in kakšna bo vaša vloga v upravnem odboru? Rekli ste prej, da ste tu, da uh, uh, slišite naše nasvite. Če uh, sem se pogovarjala s sodelavci v upravnem odboru, uh, To ni bilo prvo, česar so se oni spomnili, torej da pričakujete nasvite od drugih. Ali mislite, da ste uh, oseba, ki vključuje druga, ki je sposobna motivirati druge ali pa mislite, da je vaš stil vodenja včasih tudi malo avtokratski ali malo poseben. Razen tega želim eh, vedeti nekaj v zvezi z eh, konfliktnimi interesi, konkurenčnimi interesi. E, torej, vi ste že nekaj let eh, vodja velikega inštituta in sami ste opozorili na velikost tega inštituta. Ali mislite, da je lepo, če je vodja upravnega odbora, tisti, ki so odloča v upravnem odboru, da lasten inštitut dobi veliko vsoto denarja. Vem, da dobivajo denar nacionalni inštituti, vendar ali menite, da, je, da to lepo zgleda, če se v upravnem odboru odloča o tem in če je vodja, če vodja upravnega odbora dopusti, da njegov inštitut eh, čez več let dobi denar v višini pol milijona evrov. Torej, meni se zdi to malo čudno in sprašujem, ali je to bilo povezano z vašimi konkurenčnimi interesi in kako boste v prihodnje ravnali s tem, če bo prišlo do podobnih situacij v upravnem odboru. Ra, želim pa vas vprašati tudi v, o vlogi ECDC. Vi prihajate iz velike uh, ustanove in na to ste ponosni in to ste omenili. Ampak, ampak ali mislite, da je ECDC evropska, torej to je evropska inštitucija in uh, imate gospodarja, jaz bi jih raje imenovala gospodarja, kot pa zainteresirane strani stakeholderje, kajti uh, Eh, ta inštitut eh, se financira iz proračuna Evropske unije in še zadnji stave, gospod predsedujoči, v zvezi s tem, ali kaj, kakšno dodano vrednost je ICDC imel doslej glede na zakonodajo in aktivno politiko na področju zdravstva in tudi kar zadeva zakonodajo Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Uh, torej imam pa še dolg seznam vprašanj za kolega Springarja. Torej, eh, zapisal sem si, da ste še dvakrat na vrsti, torej prvo tretjino imate za sabo. Prosim gospoda Springarja, da odgovori na vprašanja. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Težko sam sodim o svojem slogu. na nizozemskem inštitutu vam lahko povem, da smo imeli zelo dobro vzdušje in eh, mislim, da sem vsekakor eh, pripravljen vedno prisluhniti svojim eh, odličnim direktorjem, vsaj enemu, ki je človek, ki vedno pove, kaj misli in od njega sem se veliko naučil. Ravno tako sem vedno z veseljem prisluhnil različnim mnenjem v upravnem odboru. Obstajala so različna mnenja. Eh, ravno tako obstaja tudi različna pričakovanja, kar zdeva ECDC. Ni enostavno upravljati s temi različnimi pričakovanji, kajti velike države včasih niti ne potrebujejo pomoči, medtem ko so manjše države zelo zadovoljne z našim delom. E, ravno zato je bil precejšen izziv tudi voditi upravni odbor in upravljati s temi različnimi pričakovanji, kar zadeva konkurenčne interese. V prihodnje želim nadgraditi Evropske inštitute za nacionalno zdravje. Ti so izredno pomembni. Nekateri kritizirajo ECDC, ker nima lastnih laboratorijev. Sam pa se zauzemam za to, da nimamo lastnega laboratorija. Veliko davkoplačevalskega denarja smo porabili za to, da smo spostavili čudovite laboratorije v vseh državah, bil sem v Berlinu. Tudi v Berlinu gradijo nov laboratorij, ki je odličen in nima smisla, da to podvajamo v Stokholmu. Potem so bila tu vprašanja o projektih. Eh, sam nisem bil odgovoren za sprejemanje odločitev o projektih, ki jih financira ECDC. Eh, kadar je šlo za pogodbe z mojim inštitutom ali drugimi inštituti, je bilo vse to v odgovornosti izvršnega direktorja, ne eh, predsednika upravnega odbora. In na nizozemskem lahko povem, da imam precej težav s tem. Kajti nacionalni eh, zdravstveni institut je eh, opravljanje tega dela stalo več, kot pa so prihranili. In ni bilo enostavno prispevati k samo temu, ampak upam, da bodo vsi nacionalni instituti pripravljeni sodelovati v tem vseevropskem boju proti nalezljivim boleznim, kar zleva dodano vrednost. Eh, pa sem prepričan in to je postalo jasno tudi pri zunanje oceni, ECDC nudi podatke za ukrepanje. E, samo ukrepanje pa je odgovornost držav članic, e, deloma je to odgovornost tudi sveta in komisije, ampak ECDC je tisti, ki ponuja na svete e, dokaze in praktično podporo državam članicam in evropskim institucijam. Zelo ponosen sem bil, da je ECDC pred dvema letoma pripravil prvo epidemiološko poročilo o nalezljivih boleznih. Gre za predstavitev vseevropske slike različnih bolezni. Poznamo torej eh, šibke in močne točke v Evropi in to je zelo pomembno za oblikovanje politik. Ravno tako smo pred več kot desetimi leti imeli različna omrežja, eh, omrežje za legionelo, omrežje za eh, HIV in tako dalje. Vse to je zdaj preneseno pod okrilje ECDC in eh, Evropska unija eh, na tem področju eh, troši manj denarja v primerjavi s časom, ko to ni bilo v okviru ECDC. Zato mislim, da so eh, dosežki ECDC zelo pomembni in da je to prinaša tudi eh, dodano vrednost za Evropo. Najlepša hvala, Marina Parvanova. Thank you, uh, Mr. President, uh, Antonija Parvanova. Mar hvala lepa. Se prečujem, predsednik. Marina ja- Janakodakis tukaj. No, kot prvo, hvala lepa, spoštovani gospod direktor, za vašo predstavitev in za odgovore, ki ste jih že podali. Par vprašanj zelo na hitro. Uh, Prvo zadeva neodvisnost eh, strokovnih študij. Imamo kar nekaj virov, uporabljamo eh, strokovno znanje in sporočila komisije, eh, kar pripravljajo zunani izvajalci, nevladne organizacije, univerze, znanstveni organi in tako naprej in tako dalje. In mislim, da potrebujemo zanesljiv neodvisen vir in agencija, ki smo jo ustanovili, naj bi bila takšen vir. Drugo vprašanje pa je zelo tesno povezano s tem pred nekaj tedni je naš odbor sprejel poročilo gospoda Peterleta o ukrepanju proti raku, ki vključuje amandma, ki poviz, poz, poziva komisijo naj zagotovi eh, v nabor nalog ECDC-a tudi neprenosljive bolezni. Zanima me vaš komentar glede tega. To je nov pristop. Že zadnjih deset let govorimo o prenosljivih in neprenosljivih bolezni in o pomenu le tega za javno zdravje in kar zadeva neenakosti v zdravju, se pripravlja tudi sporočilo, ki ga bomo tudi obravnavali, gre za sporočilo komisije, eh, kar pa zadeva pristop, ki temelji na boleznih, obravnavamo eh, raka, eh, debelost in tako naprej in tako dalje, ampak nimamo nekega doslednega pristopa in zanima me vaše mnenje o tem. Tretje vprašanje pa je bolj kot ne predlog, namreč ali bi lahko dobili tudi poročila služb za notranjo revizijo komisije glede poslovanja ECDC-a, da bi si torej tudi ta poročila lahko ogledali v odboru. Hvala. Hvala. Odgovor, prosim. Hvala lepa. Torej, kar zadeva kredibilnost, transparentnost, neodvisnost, to so vse zelo pomembna načela in mislim, da moramo delovati kar se da transparentno, pregledno in da smo ustanovili tudi kar nekaj ad hoc odborov za določene tematike. Pomembno je, da tudi kodeks ravnanja predstavimo vsem članom ad hoc odborov, da vidimo, ali imajo kakšen interesni konflikt. Če imajo, če se znajdejo v interesnem konfliktu, potem se je treba pač odločiti, ali takšno osebo lahko sploh sodeluje v takšnem odboru ali ne. Naslednja faza potem je posvetovalni forum in tu v tem posvetovalnem forumu je kar nekaj članov, strokovnjakov za javno zdravje, EU, eh, e nevladne organizacije, organizacije civilne družbe, tako da mislim, da gre za zelo dobro ravnotežen pristop. No in ne nazadnje je na direktor, da se odloča o tem, kako uporabiti takšne nasvete in takšna posvetovanja. Toliko torej o transparentnosti bi pa rad tudi dal imena članov teh atok skupin na spletni stran, na spletno stran uh, izjave o finančnih interesih in pa uh, tudi zapisnike, kajti želim si transparentno skrdeva neprenosljive bolezni. Kot veste, sem direktor Nacionalnega inštituta za enkrat in z eh, čisto zdravstvenega vidika vemo, da so neprenosljive bolezni še kako pomembne. Debelost, rak, fizična nedejavnost. Vse to so zelo pomembne stvari, sploh v kontekstu staranja. Zaenkrat to ni v našem mandatu. Imeli smo razpravo o tem na upravnem odboru, mislim, da kakšne dve leti nazaj, in vsi smo se strinjali, da bi se morali osredotočiti tudi na prenosljive bolezni. E, in zato sem zelo vesel tega. In na začetku sem dejal, da mislim, da potrebujemo zdaj nekaj časa, da se osredotočimo na prenosljive bolezni. Potem v prihodnosti pa je na vas in seveda na komisiji, da se odločite, ali boste razširili mandat. Ampak za me je najbolj pomembna kredibilnost, verodostojnost. In če bomo razširili mandat, moramo to storiti na kredibilen, verodostojen način in imeti moramo tudi zadostna sredstva, da sploh lahko pripravljamo zanesljive. Eh, podatke. To ni enostavno, potrebujemo strokovnjake, zato se pa vsekakor veselim razprave na to temo. Kar pa zadeva vaš predlog, mislim, da ne bi smel biti noben problem, da bi dobili tudi te dokumente. Zdaj pa Marina Janakodakis, ki je naša kontaktna oseba. Hvala lepa tudi za to, da ste uspešno našli pravo ime. Dobrodošli v našem odboru, dr. Šprenger. Kot veste, vlada v svetu situacija, kjer je vse več žensk okužnih z HIV-om. 2,1 milijona obolelih je, 30 odstotkov žensk v Združenem kraljestvu je v, v obdobju 1993-2008 prišlo do podvojitve takšnih primerov. ECDC je zadnjič, ko ste bili eh, tukaj, organiziral seminar o okužbah s virusom HIV med moškimi. Zanima me, ali nameravate v prihodnje imeti kakšno konferenco, delavnico, seminar na temo vpliva virusa HIV na ženske, na to, kako se ta virus širi in kako tudi izboljšati ozaveščenost glede te problematike. zelo kratko vprašanje. Mi date vseeno minuto, da odgovorim? Dobro, hvala lepa. Gospod Jana Kodakis, zahvaljujem se vam kot prvo, zato da ste vodili preomenjeni seminar lani v zvezi z virusom HIV. Mm, jaz sem, bi rekel, da še bolj zaskrbljen, kajti le 30 odstotkov ljudi, ki so okuženi, sploh vedo, da so okuženi. Tako da večina okuženih sploh ne ve, da nosijo to okužbo. Prihaja do vse večjega števila novih primerov, kolikor jaz vem, ni nekega vseevropskega povečanja obolevnosti med ženskami. Kot vemo, je prišlo do povečanja med uh, uporabniki uh, drog, intravenoznimi uporabniki drog, ko gre za to populacijo, med njimi tudi veliko žensk, ki jih okužijo moški. To je lahko eden od eh, razlogov, nismo pa v to prepričani in moramo se posvetovati z našimi strokovnjaki. Zelo me veseli tudi, da je bila sprejeta Dublinska deklaracija in ECDC je tudi pri tej deklaraciji sodeloval in zdaj nadaljuje z delom na podlagi te deklaracije. ECDC namerava mm, tudi sprožiti študijo izvedljivosti za mm, spremljanje vedenskih ozorcev. To bi bil tudi zelo zanimiv podatek z vidika širjenja virusa HIV. Pomembno pa je, da vse več ljudem omogočimo testiranje na okužbo s HIV in tudi zdravljenje. To je zelo pomembno tudi za v prihodnje. Gospa Grosted. Hvala, predsednik. Gospod direktor, dejali ste nam ravno kar, da ste strokovnjak za področje influence. Pred nekaj meseci je bilo še ogromno govora o gripi H1N1, danes kar nekaj o tem ni več govora in zanima me, ali ta nevarnost še vedno obstaja za prihodno zimo ali ne, kakšne ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za to, da eh, do eh, težav ne bi prišlo, kakšne ukrepe, ki jih eh, nismo sprejeli ali pa smo jih eh, slabo eh, sprejeli in predvideli. Potem eh, to, kar se je zgodilo v Evropi, je povzročilo tudi določene pomisleke glede cepila, kar, cepiva, kar se mi zdi dokaj hudo, kajti ključno na področju preventive pri gripi je ravno cepljenje. Tako da me zanima, kako vidite eh, prihodnost na tem področju in kako bi lahko bolje obveščali in ozaveščali evropske državljane o preventivnem cepljenju in predvsem, kakšna je torej prihodnost eh, gripe. Hvala. Hvala. Odgovor, prosim. Ja, ni, ni tako enostavno na to odgovoriti. Najprej ta gripa je bila epidemije, kakršne prej še nismo imeli. Nauk, ki ga lahko potegnemo iz eh, tega, je, da se moramo pripraviti na številne nepričakovane nujne primere te vrste. E, na gripo smo sicer bili pripravljeni. E, države članice ECDC komisija so se zelo aktivno pripravile na to pandemijo in to mislim, da je bil res velik uspeh. Ampak e, komuniciranje nevarnosti, tveganje je zelo, zelo težko. Kako naj komuniciramo z širšo javnostjo. Kar naenkrat je nastala uh, hiperinformiranost, kar zadeva gripo, tudi na nizozemskem. Ljudje, ljudje so bili zelo zaskrbljeni in mislim, da moramo razmisliti o tem, kako uravnotežiti naše komuniciranje z javnostjo. To mislim, da je zelo pomemben nauk tukaj. In mislim tudi, da kar zadeva naš proces odločanja, naš eh, proces svetovanja, ta mora postati bolj transparenten v prihodnje. Sveda je pomembno ljudi prepričati, mm, tudi starše, kadar govorimo o cepljenju otrok, da so cepiva varna in učinkovita. Zdaj, kar zadeva gripo, smo izvedli nekaj študij in preliminarni rezultati teh študij kažejo, da je stopnja učinkovitosti 70 odstotna. To torej pomeni, da je pri 70 odstotkih primerov kjer bi prišlo do pozitivnega virusnega prenosa, cepivo to preprečilo, ampak na ravni celotne populacije to ne moremo zaenkrat še zaznati. Uh, Eh, kar zadeva samo varnost cepiva, to je zelo, zelo pomembno vprašanje. Upravili smo številne študije in zaenkrat se je pokazalo, da je ta, to cepivo varno. To lahko trdim z vso gotovostjo, kajti tudi na nizozemskem smo posvetili ogromno pozornosti varnosti teh eh, novih cepiv in eh, ni bilo opaženih nekakršnih negativnih stranskih učinkov, praktično nobenih. Hvala lepa, Dagmar Rodberend. Drugič. Hvala. Še enkrat se vračam na začetek. Niste me sicer prepričali, gospod Šprengar, ampak eh, to verjetno tudi niste prečakovali. Niste me namreč prepričali o tem, ko ste govorili, da je sodelovanje z nacionalnimi inštituti bolj eh, breme kot pa neko veselje. Če je temu tako, potem to izpustimo in naj to stori. Eh, neposredno evropski proračun, ker tukaj gre za posredno financiranje. In eh, prosila bi, če mi lahko nekaj zagotovite, da boste namreč, tako kot vsaka druga agencija, na spletno stran podali informacije o izjavi o finančnih interesih vaših članov in ali mi kot drugo lahko obljubite, da tisti člani upravnega odbora, ki sočasno delajo tudi na eh, nacionalnih inštitutih in ki sodelujejo v projektih v okviru ECDC ali druge, in da ti člani to zapišejo tudi v svojih izjavah o eh, finančnih interesih. Kajti, ko ste bili vi vodja finančnega uh, upravnega odbora, je vaš inštitut dobil približno pol milijona evrov na leto za eh, študije in mislim, da se mi zdi popolnoma legitimno, da se to uh, pokaže. Potem, kar zadeva eh, laboratorije. Tako kot to počne EMEA, sem je decentraliziran sistem, zdi pameten, ampak eh, želela bi, da je zadeva, kar se je transparentna, to, kar vi počnete, v Štokholmu ni transparentno. Potem imam še eno vprašanje in sicer bi se vrnila k vprašanju dosežkov. Pravite, da so vaše dosežki eh, eh, vrhunski, gospa Jakob je z moje strani večkrat slišala v teh letih, ko je bila tukaj, da mene to ne nadušuje, ne vem kako. In še vedno čakam na to, da me bo nekdo prepričal, v čem je prava dodana vrednost. Podatki, ki jih zbirate, so morda pomembni za nekatere države na tem svetu, tako kot so pomembni podatki Svetovne zdravstvene organizacije. Ampak vsaj zaenkrat eh, še nisem ugotovila, kje ste hitrejši, kje ste boljši in da na ta način lahko vplivate na našo politiko. To je bilo pri primeru uh, eh, prešiče gripe. In uh, ne vem, ali me, me lahko prepričate, da tukaj gre res za neko pomenotano vrednost Evropske unije in zanima me, kako nameravate v prihodnem uh, letu v okviru vašega delovnega načrta. Kako nameravate torej pospremiti tudi naš zakonodajni načrt? Uh, Predsednik, ja, torej dodana vrednost ECDC-ja za evropske prebivalce. No, kar zadeva interesni konflikt, imamo to vrstne izjave, ki so objavljene na spletni strani ECDC-ja, to velja za vse člane upravnega odbora, vključno z menoj, in prav tako smo objavili seznam vseh sredstev, ki smo jih prejeli od ECDC-ja ali drugih eh, agencij. To je torej vse kristalno jasno in mislim, da ni nekakršne netransparentnosti, kar zadeva sredstva, ki jih eh, prejemajo naši nacionalni inštituti. Kar zadeva dodano vrednost. Mislim, da ko govorimo o gripi, smo pokazali, da oziroma drugače povedano, na vse skupaj skušam gledati z nacionalne perspektive. E, za nas, na primer, je bilo zelo pomembno, da smo vsak dan dobili najnovejše podatke o tej epidemiji in ECDC je bila tista instanca, ki je te informacije posredovala. ECDC je prav tako pripravljal oceno tvegan. To je bilo zelo, zelo pomembno za nas na nacionalni ravni. In seveda, na nacionalni ravni je ministr za zdrave tisti, ki je odgovorno za to področje. Kar zadeva eh, virus papiloma, tu je ECDC podajal mnenja. In uh, tudi tukaj potrebujemo aktualizirane podatke, ki jih je potem potrebno na nacionalni ravni prilagoditi, kajti na nacionalni ravni se razmere seveda lahko razlikujejo. ECDC torej ima jasno dodano vrednost, vzpostavil je veliko omrežji in prav tako nudi zelo jasne referenčne podatke. Po drugi strani pa bi pozval vas, da skupaj z menoj morda pogledate, kako vas lahko prepričam, kaj je tisto, kar vi potrebujete v prihodnosti, da vas lahko prepričam. Kajti vi seveda vlagate veliko denarja v EZDC, to so sredstva EU in rad bi vam zagotovil vrednost za vaš denar. Tako da povabil bi vas eh, v Štokholm, prav tako pa bi tu z vami vsekakor rad se usedel in. Uh, se pogovoril o tem, kako bi lahko vzpostavili ustrezen dialog, da vas bom lahko v prihodnem obdobju prepričal. Ja, to bo kar težko delo, to vam lahko obljubim, ampak eh, poskusiti je vredno. Ana Rozbah že kar nekaj časa čaka na besedo, izvolite. Hvala, predsednik. Nekaj smo slišali zdaj, oziroma rada bi slišali nekaj o praktičnih, tistih realnih pobudah, ki so blizu državljanom. In sicer na treh področjih, ki jih niste ravno poglobljeno obravnavali. Kot prvo, eh, kar zadeva bakterije, eh, tuberkuloze, ki so odporni na antibiotike, kajti vse več to vrstnih eh, bakterij vstopa na naše ozemlje preko priseljencev, preko ljudi, ki so potovali v Rusijo, naprimer. Potem naslednje vprašanje, ki ste se ga tudi dotaknili, ampak ne ravno poglobljeno, namreč cepljenje otrok. Vse več staršev se namreč odloča za to, da otrok ne cepi. In to je velik problem. Ko naprimer govorimo o tradicionalnih eh, cepljenih, kot naprimer po te otroški paralizi, ampak enako velja potem tudi za uh, mumps in pa za in ošpice. Uh, tukaj je zelo pomembno, da starši svoje otroke cepijo. Uh, In tretje vprašanje, ki ste ga omenili, podnebne spremembe. Kakšni so sploh neki realni načrti glede nečesa, čemu smo pravili tropske bolezni, ampak to se vse bolj bliža zdaj tudi k nam. V Alpah se pojavlja naprimer eh, malarija in pa druge nekdaj tropske bolezni, kot naprimer rumena mrzlica in eh, podobno. Ali in denge mrzlica, ali ECDC dela kaj na tem, da bi eh, izobrazila tudi zdravnike in seveda širšo javnost o teh eh, boleznih. Hvala lepa. Ja, tuberkuloza je vsekakor zelo pomembno vprašanje. Kar nekaj primerov imamo. novih oblik tuberkuloze, približno 16 oseb na 100 tisoč je trenutna obolevnost, ampak predvsem so tukaj problematične izpostavljene skupine. Prav tako je velik problem odpornost na eh, več vrst zdravil, ampak vse se začne pri pravilni diagnozi bolezni in ECDC zato zagotavlja usposabljanje za pravilno diagnosticiranje v najkrajšem možnem času, prav tako pomaga laboratorijem pri Mm, testiranju na odpornost na določena zdravila. Mislim, da bo v reviji Lancet eh, to objavljeno v kratkem, ampak le majhen delček ljudi, ki so odporni na eh, več vrst zdravil, se pravilno diagnosticira. In ključno torej je, da se najprej laboratorijo ustrezno usposobi in upam, da bo ECDC tudi lahko usposobil in dobil sredstva za usposabljanje laboratorijev izven EU, ker vsi vemo, kje so tiste države, kjer je eh, pojavnost te bolezni največja. To je torej zelo pomembno. ECDC prav tako pripravlja modele za izračun, ali je smiselno testirati ljudi, ki potujejo v te države in priseljence. Tudi eh, metode screeninga so zelo, zelo pomembne in to skušamo dati, postaviti zelo visoko na prioritetne sezname v državah. Včasih človek dobi občutek, da, je, da vlada neka ravnodušnost, kar zadeva tuberkulozo, ampak vsekakor je zelo, zelo pomembno temu posvetiti veliko pozornost, še posebej državam z šibkimi zdravstvenimi sistemi. Eh, izven EU. To je povezano seveda tudi z neenakostjo eh, v zdravstvu, kajti države, ki imajo šibke sisteme, imajo veliko obolelih za tuberkulozo in upam, da se nam bo uspelo uspešno boriti proti tej eh, bolezni. Kar zadeva cepljenje otrok, ki ste ga omenili. Seveda je zelo pomembno starše prepričati, da je še kako pomembno cepiti otroke v tem trenutku. Imamo v Evropi problem. Eh, ošpic, eh, kajti to lahko vodi potem tudi do razvoja drugih bolezni, kot so encefalitis in pa eh, pljučnica in tako naprej. Kot vemo, je v Evropi, ta, v ZDA ta bolezen že uh, eliminirana, v Evropi še ne in predvsem vzhodni del Evrope je potrebno uh, čim bolj spodbojiti k temu, da uh, uh, cepijo predvsem tiste najbolj izpostavljene populacije. ECDC ima zelo dobro spletno stran, projekt eh, Venice, kjer je zbirka vseh podatkov o nacionalnih politikah na tem področju in uh, vsekakor bi vas spodbudil, da si ogledate to spletno stran, kajti jasno je, da imajo države zelo različne politike, kar zadeva cepljenje otrok. Še en projekt, ki bi ga rad eh, omenil, projekt Vasko, to je projekt, kjer se zbirajo vsi podatki v zvezi z negativnimi stranskimi učinki, povezanimi z cepljenjem otrok. No in potem je pa še pomembno, da se prepriča starše, da je vredno otroke cepiti in prav tako je potrebno posredovati ustrezne prepričljive podatke za to. Hvala lepa, Korin Lepaž. E, eh, navezala bi se na to, kar je dala gospa Rodberent in deloma tudi gospa Grostet. Ko gre za cepiva proti H1N1, tukaj smo šli skozi zelo, zelo težko obdobje. In, a, eh, brez dvoma smo še povečali nezaupanje naše javnosti v eh, pristojne organe, v znanstvene organe in eh, celo v odločitve, ki so jih eni in drugi sprejemali. In zato smo nekateri v tem parlamentu zahtevali celo preiskovalno komisijo na to temo, ampak to je drugo vprašanje. Moje vprašanje pa je zelo enostavno, gospod direktor. Ali imate v mislih, pomembnejše spremembe, ne le kar zadeva izjavo o interesnih konfliktih, ampak predvsem eh, način obradovanja teh situacij. Če se izkaže, da nekdo ima takšen eh, interesni konflikt, kako naj potem sodeluje ali ne sodeluje eh, v delu ECDC-ja in predvsem me zanima, kakšna je potem eh, predvidena procedura za naprej. Kaj je ključno, se mi zdi, da izboljšamo transparentnost, da na ta način tudi okrepimo zaupanje evropskih državljanov v evropske agencije, kajti v nasprotnem primeru naslednje epidemije ne bomo sploh mogli obladovati, ker ne bo nihče nikomor verjel. Hvala lepa, odgovor prosim. Ja, moram priznati, da je zelo težko v tej situaciji, kajti strokovnjaki so vključeni v številna omrežja. In tudi sam naj povem, da potrebujemo farmacevtsko industrijo, kajti brez farmacevtske industrije ni cepiv. Ampak poleg tega pa potrebujemo tudi jasen proces odločanja. In eh, jasno mora biti, kako se izkazujejo ti interesi, interesni konflikti, ali jih te ljudi ne preplačuje tudi farmacijska industrija ali ne. To mora biti popolnoma jasno. In kot drugo je na predsedniku posameznega odbora, da odloči, ali je nek eh, interesni konflikt še sprejemljiv ali ne. In sam sem, eh, kar, se to zadeva, kar to zadeva, zelo previden in mislim, da moramo biti zelo previdni, uh, in to je tudi moja prva prioriteta. Torej, to naj vam bo popolnoma jasno. In uh, mislim, da nikakor ne moramo skrivati zapisnikov, skrivati sestave posameznih odborov in tako naprej. In prav tako me zanima, kakšen nauk lahko povtignemo iz številnih eh, ocen in pa preiskav, ki zdaj potekajo v Franciji, v Belgiji. Eh, in morda tudi celo tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, Richard Seber. Hvala, predsednik. Prašanja, ki jih poslušamo, se predvsem vrtijo okrog zaupanja in zaupanje se mi zdi v stavstveni politiki ključnega pomena, če želimo kot eh, nek pristojni organ imeti verodostojnost. In predvsem je tukaj pomena verodostojnost napredn državljanom, ampak tudi Eh, verodostojnost eh, napram nacionalnim pristojnim organom. Zanima me, kako si predstavljate, da boste to zaupanje, glede katerega so govorili gospod Rod Berend in ko je lepa že nastali, eh, kako namreč nameravate to zaupanje, ki je bilo porušeno, zdaj ponovno vzpostaviti, kar zadeva vašo osebo, kar zadeva vašo agencijo, torej na kakšne ukrepe Eh, mislite in kakšne ukrepe imate v mislih, da bi to dosegli. Potem, kar zadeva virus HNN-a in pa preventivne ukrepe, ki so jih izvedle posamezne države, tukaj mislim, da bi potrebovali močnejšo evropsko koordinacijo teh eh, preventivnih ukrepov. To bi vsekakor bilo veliko pomoč. Reakcija posameznih držav je bila zelo eh, različna. Nekatere države, kot Nemčija, naprimer, je imela na zalogi 40 milijonov uh, odmerkov cepiva, nekatere le majhen delček tega in zanima me, kaj namerava vaša agencija torej tukaj storiti. Jasno je, kakšne so pristojnosti, ampak bistvo je, s kakšnimi predlogi pri sedanji porazdelitvi pristojnosti nameravate zmanjšati stroške, da bi še mm, kljub vsemu ohranili zaščito prebivalcev na spremljivi ravni. Potem pa tema voda. Ali menite, da na tem področju, kajti voda je eh, tudi pomemben prenašatelj bolezni, prenašalec bolezni, ali menite, da je, so trenutni ukrepi na evropski ravni tukaj zadostni? Eh, ali pa bo v prihodnje potrebno storiti kaj več, še posebej, kar zadeva zastarilo infrastrukturo. Hvala lepa. Gospod Richard Zebr je naš eh, glavni strokovnjak za, za vodo. Izvolite odgovor. Govorili ste o tem, kako ponovno vzpostaviti verodostojnost posameznih organizacij. Iskreno povedano, ne bi zdaj tukaj skuša kakorkoli stopiti na branje CDC-ja, to je zelo težko početi z mojega položaja. Ampak, če se pogledamo stvari iz trenutnega stališča, potem mislim in eh, ponovno sem tudi prebral nagovor direktorja CDC-ja septembra in mislim, da je bila napoved razmer zelo, zelo uravnotežena. ECDC ni napovedoval nekih dramatičnih scenarijev. Suzana Jakab, eh, kot takratna direktorica, je bila zelo, zelo jasna pri svojem. Tako da mislim, da vsaj kolikor jaz stvari vidim, ECDC zagotavlja oziroma je vam, svetu, komisiji, državam članicam, zagotovil ustrezne, verodostojne, znanstvene eh, podatke in priporočila. V to ni nekakšnega dvoma in v prihodnje bi rad gradil na teh temeljih. Vem, da imamo v ECDC-ju zelo dobre strokovnjake z tega področja. Uh, lahko jih imenujem, ampak mislim, da to ni zdaj nečestne kraj za to, ampak to so zelo odlični strokovnjaki, brez kakršnih koli interesnih konfliktov. Sveda, sem bil priča tudi temu, kar se je dogajalo v državah ščanicah. In tudi sam sem bil nekoliko presenečen, kako zelo raznolike so bile reakcije. Ampak države članice so odgovorne tudi za obladovanje tvegan. Svet ima seveda pri tem neko vlogo, ampak eh, moje osebno mnenje je, da bi si bili lahko prihranili veliko denarja, če bi države članice hotele več evropske koordinacije. Ampak to ni na ECDC-ju, to je na državah članicah, na svetu in tako naprej. Sam bi rad zagotovil znanstvene dokaze, zato, da bodo, ki bodo pokazali, da se splača cepiti eh, predvsem ritično populacijo, starejši in tako naprej. Kar pa zadeva vodo, strinjam se, da potrebujemo več eh, strokovnega znanja na tem področju. To je povezano s še enim področjem, namreč eh, kako diagnosticirati okužbe, ki jih prenaša voda. Znanje tukaj je dokaj omejeno in ECDC ima kar nekaj pobud, kar zadeva usposabljanje laboratorijev za pravilno diagnosticiranje tudi vode. To bo torej zelo pomembno, kajti lahko pride do vse več okužb eh, iz eh, vode preko prehrane in eh, podobno. Še dve vprašanji, Teodoris Lekakis. Hvala predsednik, spoštovani gospod direktor, imam dve konkretne vprašanje. Najprej eno, ki ste se ga že dotaknili in ki zadeva odpornost na antibiotike. Pravite, da to razumete kot nevarnost. Kako pa spremljate razvoj te odpornosti? še posebej tam, kjer je to najbolj očitno, kajti v tem primeru je naša obramba le toliko dobra kot eh, naše najšipkejše območje, ne pa tisto, ki je najboljše. Zanima me, kaj nameravate tukaj storiti, kajti v določenem trenutku lahko to predstavlja veliko nevarnost za evropski zdravstveni sistem in za naše prebivalstvo. To kot prvo. Drugo vprašanje pa izhaja iz eh, dejstva, da sem ekonomist po poklicu. Ali menite, da so evropski zdravstveni sistemi v celoti sistemi, ki zadosti investirajo v preventivo prenosljivih bolezni, v preprečevanje prenosljivih bolezni? In če ne, kako nameravate pomagati pri izboljšanju preventivnega dela gledajoč na to kot eh, investicijo za evropsko zdravje in evropsko gospodarstvo kot celoto. Najlepša hvala. Odpornost na antibiotike vsekakor je nevarnost, ki jo moramo spremljati na različnih področjih. Najprej v bolnišnicah. Vzpostavili smo. Uh, IRSNET, tako imenovano mrežje eh, za spremljanje protimikrobne eh, odpornosti v bolnišnicah. Še bolj pomemben pa je veterinarski sektor, torej kmetijstvo. In spodbudem to, da več vlagamo v spremljanje protimikrobne odpornosti na tem področju. In zelo me veseli, da je komisija sprejela pobudo En svet, eno zdravje, kjer povezujemo eh, človeško in zdravje in zdravje živali. Veliko antibiotikov se uporablja tudi v veterinarski medicini in zavedati se moramo posledic tega. Tretji stavar pa je uporaba antibiotikov. Vemo, da obstaja povezava med uporabo antibiotikov in med odpornostjo. Eh, več ko se antibiotiki uporablja, večja je odpornost. In s tem imamo tri vire informacij, ki nam ponujajo smernice za oblikovanje politik. Vem, da ECDC oblikuje te smernice in eh, na podlagi svojega mikrobiološkega znanja vem, da je zelo težko dobiti primerljive podatke, zato se splača vlagati v laboratorijski vidik raziskovanja eh, odpornosti na antibiotike in veseli me, da se ECDC tega loteva. Vsekakor pa je to zelo visoko na dnevnem redu. Mislim, da ste tudi lani tukaj imeli nek dogodek na temo previdne uporabe antibiotikov, torej očitno se težave zavedate. Kar pa zadeva uh, gospodarsko plat naložb v zdravje. Pred mesecem dni sem v trenutni uh, vlogi kot uh, direktor nacionalnega instituta zagovarjal prav to, da bi morali več vlagati v javno zdravje. Ne samo, kar zadeva nalezljive bolezni, ampak tudi, kar zadeva uh, uh, debelost, uh, fizično nedejavnost in tako dalje. Uh, to se splača, ravno tako se splača vlagati v boj proti nalezljivim boleznim. Izredno pomembno je, da vlagamo v boj proti tuberkulozi v cepljenje otrok, namreč to ima eh, ogromne posledice. Tudi iz epidemije gripe je postalo jasno, da lahko pride do velikih eh, ekonomskih težav. Pomembno je imeti zanesljive podatke, eh, načrte za ukrepanje v izrednih razmerah in eh, treba je prepričati politike, da vlagajo v javno zdravje. Gospod Šnelhardt. Ja. Hvala. Gospod Springer. Uh, Pravzaprav prav imam nekaj vprašanj, želim pa se najprej navizati na to, kar ste povedali ob koncu in sicer odpornost na antibiotike. In rekli ste, da si je treba ogledati tudi kmetijstvo. Pred dvema letoma smo v Evropskem parlamentu eh, jasno regulirali upravo, eh, uporabo antibiotikov pri živalih, eh, torej da se jih uporablja drugače kot pri človeku. Mislim, da ne smete pozabiti, da predvsem v bolnišnicah obstaja prav tako velika nevarnost, da se razvija ta odpornost. In še dve dodatni vprašanje v zvezi s tem. Prej ste omenili, spremembo podnebja in vemo, da ljudje veliko več potujejo kot prej in pri boleznih, ki se na novo pojavljajo, gre eh, v 75 odstotkih primerov eh, za zoonoze. Naprimer, različne mrzlice, ki se prenašajo iz Afrike in ki se prenašajo tudi na človeka. Ali vidite nalogo vaše? Eh, organizacije tudi v tem, da tesneje sodelujete z veterinarskimi upravami, tako da bi eh, se lahko interveniralo prej, če se take bolezni pojavijo v Afriki ali v Južni Evropi. Torej, mislim, da to ni tako enostavno. Eh, govorili ste tudi o debelosti. Ta parlament je v zadnjih letih Eh, obravnaval to vprašanje in govoril o ukrepih, kako se boriti proti debelosti. Torej, moram reči, da sem zelo pesimističen, da eh, bi lahko sprejeli pravila v zvezi s tem, ampak mogoče nam lahko date kakšne informacije ali nam poveste, kako si to predstavljate. Torej, kako bi se lahko vplivalo na slog življenja, predvsem mladih, tako da bi lahko sprejeli ustrezne direktive v zvezi s tem. Torej, eh, kakšne, vaš, kakšno je vaše mnenje o eh, direktivi, predvsem tudi o zdravju živali, kjer eh, se zauzemajo za več cepljenja in kako želite to podpreti? Zelo me veseli, da ste omenili povezava med humano in veterinarsko medicino. Sem v stiku z direktorjem EFSE in vsekakor si želim tesnega sodelovanja med EFSO in ECDC. V prihodnje si želim, da bi večkrat oblikovali skupna znanstvena stališča. To bo izredno pomembno. Z veseljem Eh, izvem kaj več. Eh, pravite, da ste že razpravljali o uporabi antibiotikov v veterinarskem sektorju. Rad bi kaj več vedel o tem, ker eh, s tem nisem bil seznanjen. Kar pa zadeva debelost, to ni del pristojnosti ECDC, vendar pa lahko temu namenim nekaj besed. Izredno težko se je lotevati zdravstvene vzgoje in nasplošno si želim vlagati v komunikacijo na področju zdravja. E, torej, tu je del mandata ECDC, ki se navezuje na cepljenje otrok e, in na človeški papiloma virus. Ravno tako Eh, mislim, da ne vemo dovolj o uh, zdravstveni vzgoji, kaj je učinkovito, kaj dejansko deluje v šolah. In upam, čeprav to ni v mandatu ECDC, da bomo prepričali komisijo, da vlaga več v izobraževanje na področju zdravja in življenskega sloga. In mislim, da je nekaj tega tudi že v njihovem programu. Alla, alla, pa še zadnje vprašanje, tretjič je na vrsti Dagmar danes imam posebno srečo, hvala. Torej, kar zadeva multiresistentne bakterije in kar je potrebno, in to je tudi odgovor na vprašanje o ekonomskih potrebah. Torej, moramo razviti nove antibiotike in zato potrebujemo spodbude in tudi zakonodajo. Uh, vendar, je to v pristojnosti ime, ja ne vem, ali ste to omenili ali ne. Govorili ste o sodelovanju s EFSO, mogoče pa se lahko tudi naučite od EFSE, kako so tam rešili problem interesnih konfliktov. Torej, tam so mnenja, da nekdo, ki je iz industrije zasledila, lahko vodi tudi odbor, ki se ukvarja s tem in da zadostuje, če. Uh, ta oseba ni več predsednik odbora, temveč samo član odbora. Torej, tako ne gre in to prosim ta nauk, da eh, potegnete iz tega. Večkrat ste omenili tudi države članice in njihove pristojnosti. Eh, torej, morali bi povedati, da niste partner držav članic, temveč partner institucij in sicer ne sveta, temveč v prvi vrsti partner komisije. In da tam izvajate svojo svetovalno funkcijo, naprimer pri eh, eh, šiči eh, gripi, ste morali svetovati predvsem komisiji. Torej, razen tega, naj bi bili tudi dovzitni nekako za nasvit. Eh in mislim, da bi morali tudi biti malo bolj skromni. In vse to si od vas pričakujemo in upam, eh, da boste tudi izpolnili te naše želje. Najlepša hvala. V svoji predstavitvi časa izvolitve sem omenil, da sodelovanje z Evropsko agencijo za zdravila, z EFSO in z drugimi agencijami je zelo pomembno. Uh, ne samo zaradi vsebine, ampak tudi zaradi operativnega vidika. In deloma gre tukaj za to, kako se lotevati konflikta interesov, kako se lotevati zagotavljanja kakovosti. In vem, da se vse agencije soočajo z enakimi težavami, enakimi dilemami. Želim torej Eh, vlagati v odnose z vsemi ostalimi agencijami. Nimam nobenega namena ponovno izumljati tople vode. Eh, sam sem danes prvič pred parlamentom in morda veste, da eh, v našem nacionalnem sistemu kot državni uradniki nimamo pravice neposredno komunicirati s parlamentom. z veseljem uh, sem torej zdaj povabil različne skupine iz parlamenta, da obiščejo naš institut in uh, med drugim sem povabil tudi skupino iz Evropskega parlamenta in z veseljem smo to skupino sprejeli. Uh, Zanim se torej razprav in dialoga z vami, zato da vem, kakšne so vaše prednostne naloge, zato da vem, kako vam kot ECDC lahko služimo. Eh, tudi kar zadeva upravni odbor, ta je sestavljen iz, držav, iz predstavnikov držav članic in uh, ima tudi dva predstavnika parlamenta. Eh, ta odbor je odgovoren za delovni program. Uh, Želim pa si torej razprav z vami in mislim, da je danes to dober začetek eh, in upam, da bomo v prihodnje imeli še veliko priložnosti, da se srečamo. Najlepša hvala, zahvaljujem se članom in članicam odbora za vprašanja in vam za vašo predstavitev in odgovore. To je bil vaš prvi obisk v parlamentu. Vidite, da je vse skupaj zelo živahno, zelo dinamično. Najlepša hvala, da ste prišli pred naš odbor ob 17. je predviden sestanek eh, koordinatorjev, kjer se bomo eh, lotili ocene slišanega in pripravili pismo s priporočilom. Najlepša hvala tudi tistim članom odbora ECDC, ki so bili prisotni na sestanku. Eh, s tem zaključujemo zasedanje, koordinatorji pa se zopet sestanemo tukaj ob 17.